Good morning, colleagues. Dobro jutro, kolegice in kolegi. Dobrodošli na to predstavitev danes. So predsedujoča sva ja sam in gospa Blinkovič Jute, predsednica obora FEM. Ta predstavitev je priložnost za Libe in FEM. K da torej spregovorimo o evropski odredbi o zaščiti zelo pomembni zakonodaji za oba odbora in tudi za seveda evropske državljane. Kot veste, bomo tako neposredno spostavili mehanizem za zajemno priznavanje ukrepov v kazenskih zadevah. In določbe te direktive smo morali prilagoditi, so, so morale biti vključene v nacionalno zakonodajo pred tremi leti, sedaj tri, leti, tri leta kasneje, pa nas skrbi učinkovitost te odredbe. Podatki kažejo, da je bilo izdanih samo sedem odredb do sedaj in to nas zelo skrbi. Poslanci bodo gotovo o tem govorili. Spoštovana so predsedujoča Vilja, ko bomo nadaljevali s tem. Imamo zelo raznolike sisteme v državah članicah glede zaščite. Kompleksnost sistemov, pa tudi stopnja sodelovanja med državami članicami, pa je samo nekaj izmed razlogov, ki jih izpostavlja ocena odredbe o zaščiti. To bo tudi predstavljeno danes za to omejeno uporabo te odredbe. Torej, ta predstavitev, kolegice in kolegi, je priložnost, da slišimo mnenja in da se pripravimo na pripravo nove zakonodaje, počino 55, kar se tiče izvajanja te zakonodaje. S temi uvodnimi besedami in s temi pomisleki, ki smo jih tudi navedli, sem zelo vesel, da lahko predam besedo so predsedojoče gospe Blinkeviči Jute, predsednici odbora FEM. Prosim. Hvala lepa. Gospod Morajes dobrodošli vsi iz obeh odborov, vse poslanke in poslanci. Ti skupni sestanki so dobra navada zaradi veliko desejev, ki jih imamo skupnih in zaradi tudi dobrega razumevanja in dobrega sodelovanja, ki sta ga oba odbora spostavila. Evropski, Evropska odredba o zaščiti je bil logičen korak naprej glede zaščite in ukrepov na področju zaščite, ki jih lahko izdajajo države članice. Direktiva, ki je bila sprejeta 2010, smo ugotovili, da je kar nekaj žensk že bilo predmet uredbe o zaščiti zaradi tega, ker so bile izpostavljene nasilju. To pomeni, da so bile potencijalne uporabnice Evropske odredbe o zaščiti, če eh, se odločijo za potovanje po EU na stalni ali začasni podlagi. Ampak po študiji, ki bo predstavljena v tej predstavitvi, je bilo izdanih samo sedem odredb o zaščiti zaenkrat. Seveda bomo skušali vse skupaj razložiti, zakaj je tako. Upam, da bo študija, predstavitev in poročilo, ki ga pripravljate skupaj odbora Libe in FEM, osvetlila prihodnost Evropske odredbe o začiti in bomo podali priporočila za izboljšave. Najprej bomo poslušali gospod Jimenez Beseril in Sorajo Post so poročevalki. Začeli bomo s Sorajo Post. Prosim, pet minut imate. Hvala lepa. Predsedujoči, predsedujoča, kolegice in kolegi, strokovnjaki. Mislim, da je to poročilo, ta predstavitev za nas zelo pomembna, da se lotimo težave, za katero je škoda, da ne zmoremo borovati posameznic s to odredbo, kajti vsako nasilje je seveda nekaj, kar poškoduje dostojanstvo in seveda je to tudi kršitev človekovih pravic, temeljnih človekovih pravic. Zato moramo take posameznike, posameznice zaščititi v državah članicah ni ustrezne zaščite za naše državljane, kar se tiče medosebnega nasilja. To pomeni, da države ne izvajajo svojih obvez glede človekovih pravic. Čeprav iz kar nekaj študij vemo, da je nasilje in spolna zloraba nekaj, kar nesorazmerno prizadene ženske, da so ravno ženske tiste, ravniva skupina, moramo torej javno obsoditi tiste, ki zagovarjajo tako nasilje. Prav tako potrebujemo kampanjo ozaveščanja o naših družbah, zato da bi povečali pripravljenost žrtev in njihovo zaupanje v ustrezne organe, da prijavijo zlorabe in zaščitijo nacionalno in evropsko zaščito. Kar se tiče Evropske odredbe o zaščiti, smo bili šokirani, ko smo slišali, da jih je bilo izdanih samo sedem v sodelujočih državah članicah od začetka izvajanja januarja 2015. Ta številka jasno kaže, da naši državljani ali organizacije, ki sodelujejo z žrtvami tega instrumenta, ne poznajo. Zato morajo države članice začeti usposabljanja, povezana z odredbami, za tiste državljane, ki so bile žrtve in to na profesionalni podlagi, kar takoj. Komisija in nekateri strokovnjaki pravijo, da je ta instrument težko uporabljati zaradi razlik in kompleksnosti relevantnih praks različnih držav članic. Da, to je morda res, vendar pa nič ni bilo enostavno v dolgi zgodovini EU, pa smo vseeno veliko dosegli, ker smo vsi želeli veliko doseči. Torej, dajmo enkrat pokazati našo odgovornost, naj bodo državljani v spredju in zaščitimo jih. Pripričana sem, da bomo lahko razrešili vse težave. Prav tako se moramo spomniti tudi cilja Istanbulske konvencije in naših pogodb da izkoreninimo nasilje in priznamo, da je najpomembnejši varnostni vidik ne zaščita institucij in meja, temveč zaščita eh, integritete oseb, posameznikov in vsakega izmed nas. Zato moramo zagotoviti, da bo Evropska agenda o varnosti vključevala tudi zaščito vseh državljanov pred насилием. Prav tako potrebujemo predanost Evropske komisije, ki zaenkrat še ni bila sposobna zadostiti svoji pomembni vlogi varuhinje. Tukaj se bom ustavila, sedaj pa bom zanimanjem prisluhnila strokovnjakom na to temo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Soraja Post. Sedaj pa dobi besedo. So poročevalka gospa Jimenez Beseril, prosim. Eh, si, muchísima, muchísima Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod so predsedujoči, naj pozdravim vse na tej predstavitvi o Evropski uredbi o zaščiti popolnoma se strinjam s tem, kar je ravno kar dejala gospa Post o trenutnem stanju glede te odredbe. Imela sem čas, da sem bila poročevalka v zadnjem mandatu parlamenta, ko je špansko predsedstvo ta predlog podalo. Spomnim se, s koliko veselja smo to pozdravili in kako so si dejali, da nujno potrebujemo evropski, evropsko odredbo o zaščiti. Novi instrument bi naj bil dinamičen, odziven. To je bila velika razlika od prej birokratskih postopkov. Če pomislimo na žrtve nasilja na podlagi spola, čeprav je to lahko uporabljeno za vsako žrtev, predvsem pa se vse otočamo na žrtve nasilja nasilja zaradi spola. Če so torej mola, morali, morali te osebe se poseliti v drugo državo, so imeli velike težave z jezikom, postopki, morali so znova zaprositi za zaščito in lahko si predstavljate, koliko težav je to povzročalo. Torej, Evropska odredba o zaščiti je bil rezultat stokholmskega programa. Tukaj smo iskali rešitve, kar se tiče varnosti svoboščin in pravosodja. Šlo je za instrument pravosodnega sodelovanja. Vseeno pa danes vidimo, da instrument ne deluje. Leta 2010, ko je bila direktiva podana v razpravo, glede na to, da je okrog 100 tisoč žensk bilo zajetih v nacionalne odredbe o zaščiti v Evropski uniji, smo menili, da bo tak evropski instrument koristen, da bodo lahko lažje potovali, če bodo imele evropsko odredbo zaščiti. Sedaj pa smo izvedeli, da je bilo dobljenih samo sedem odredb. Od 100 tisoč torej nacionalnih odredb jih imamo sedaj samo sedem na evropski ravni. Ta številka sama torej kaže, da ta instrument ne deluje. 200 tisoč oseb bi potencijalno lahko zahtevalo evropsko zaščito. Jasno je, da to ne deluje in zato smo danes tukaj, da skušamo ugotoviti, zakaj ne deluje. Mislim, da je več razlogov. V eni od držav članic, na primer, je nasilje na podlagi spola kazensko dejanje, v drugi pa je to del civilnega prava. To seveda stvari zapleta. Prav tako se odredbe razlikujejo po državah in seveda so tudi tisti, ki so ga uporabili, dajali, da je postopek zelo zapleten. To vprašanje je eden od razlogov, zakaj skušamo ugotoviti, kako boljše implementirati to odredbo. Torej, gre za vidike civilnega prava, kazenskega prava in tudi Evropska razkovalna služba Evropskega parlamenta je izvedla študijo in ugotovila, da obstaja pomankanje informacij, ker je bilo zelo malo odredb odobrenih. Seveda ni presenetljivo, da ljudje nimajo na voljo dovolj informacij vseeno pa so pripravili študijo. Hvala za to, ker so da ni centralnega registra za odredbe, tako da ne moramo oceniti, kako to deluje. Tudi sam instrument je zapleten, kar otežuje implementacijo direktive državam članicam. Prav tako je težko zagotoviti žrtvam, da bodo točno razumele, zakaj gre. Prav tako ni posebnih določb za ranljive skupine obstaja velikansko pomankanje usposabljanja nacionalnih organov, ki morajo vse to izvajati. Prav tako ni pravega nadzora, kako se odredbe o zaščiti izvajajo v posameznih državah. Obstaja pomankanje koordinacije in komunikacije med državami članicami. Žrtve pogosto ne dobije provodov, to je seveda zelo pomembno za nekaj, kar je oblikovano kot čezmejni ukrep. Torej, veliko bi lahko še postorili, da bi dvignili raven zaščite žrtev. Kot sem dejala, sem bila poročevalka v prejšnjem sklicu parlamenta, kar se tiče direktive o pomoči žrtvam. Leta 2012 ta direktiva bi bila lahko izboljšala Evropsko odredbo o zaščiti, kajti to bi naj bil nekakšen svežen in videli bi lahko potem tiste dele, kjer je potrebno stvari izboljšati. Svežen o žrtvah je bil povezan z Budipeštansko direktivo. Tukaj je bilo veliko novih določb. Pravico, da se vas razume, da sodelujete da ste vključeni v pravne postopke, da imate pravno pomoč in tako dalje. Žal pa te odredbe ni bilo vključene v to. To so nekatere od področji, kjer je direktiva o žrtvah izboljšala pravice žrtev. Če bi lahko prenesli te člene v odredbo o zaščiti, bi to znatno izboljšalo zadeve. In bi tudi odstranilo nekatere pomakljivosti, ki smo jih videli pri izvajanju odredbe o zaščiti samo štiri. Smo izdali v Španiji, dve v Nemčiji in eno v Italiji do sedaj. Nobena druga država ni izdala nobene, druge, nobene odredbe o zaščiti. Pošteni moramo biti, predsedojoči, predsedojoča. Morda moramo tudi bolj opozarjati, kaj ti ženske, če potujejo v drugo državo, nimajo evropske odredbe o zaščiti. Sedem odredb, to je neverjetno. Poleg tega, da ni praga popraševanja, so še druge stvari, ki so gotovo napačne. Končujem. Torej, v polni meri moramo izvajati vseh držav članicah Istanbulsko konvencijo. Evropski parlament je že spregovoril letos o Istanbulski konvenciji. EU je pristopila, če bi EU pristopila k Istanbulski konvenciji, bi tako imeli potem pravo pravno podlago za boj proti nasilju nad ženskami. To bi bilo seveda tudi zelo koristno za nalog za zaščito žrtev. Vemo, da so evropske odredbe o zaščiti raznolike po državah. Nekatere države imajo zajete vse elemente zaščite žensk, ki so žrtve nasilja, druge imajo drugačne pristope. Ne vem, ali so se stvari izboljšale od takrat, ko sem si zadnjič pogledala razmere, ampak vseeno, to se je potrebno bolj podrobno pogledati, kajti težava ni samo odredba. Težava so tudi odredbe posameznih eh, držav članic. Sedaj bi seveda z vsem prisluhnila strokovnjakom, kajti obe, Soraja in jaz, si želiva, da bi to bil najboljši možni instrument. Hvala lepa. Our... Hvala lepa obema soporočevalkama, gospe Post in gospe Beseril, za te uvodne besede, da ste pojasnili, kje tiči težava. Hvala obema. Tako, sedaj pa kot je gospod Besaril ravno kar dejala, bomo prisluhnili strokovnjakom, tistim, ki so bili vključeni v oceno implementacije odredbe. Na, imamo stro, dva strokovnjaka, gospod Neos Oliveras in gospa Laura Roman. Povedala bosta več o tem. Skupaj 20 minut, prosim, vsak 10 minut dobrodošla. Prosim, predstavite sklepe odboroma. Ah, ah. Hvala lepa. Dobar dan. Prihajam iz Univerze Taragoni in govorili smo o direktivi 2011-99. Imamo nekaj ozadja za študijo. Želim se zahvaliti EPRS za to, da ste nam zaupali to študijo. Skušala bom razložiti, malo bolj podrobno predstaviti to odredbo. Laura, moja kolegica pa bo podala potem končne rezultate študije. Eh, tal como se ha comentado también, existe en los diversos Estados miembros la legislación. In... Kot sem dejala ali kot ste slišali, v zakonodaji držav članic obstaja zelo veliko nizo zaščite žrtev. To je lahko zapor za napadalce. da se jim storici žrtvo ne smejo več približati. Veliko je različnih pravnih vidikov, ampak v bistvu jih lahko razdelimo v tri glavne tipe kategorij. Interni, govorimo o državah, civilni ukrepi. Običajno je to družinsko pravo, ki to ureja. Gre za ločitve, razveze in tako dalje. Kazensko. Tukaj gre za ukrepe, kot so kazni in drugi ukrepi. Lahko so to opozorilni ukrepi in se lahko izvedejo po sojeno. Lahko pa imamo potem tudi ukrepe, ad hoc ukrepe, ki so začasno omejeni in so administrativni po naravi. Običajno je potem vključena v izdajanje teh policija policija pride domov, ko je prišel do spora in skuša pomagati pri pomiritvi spora. Ti nujni ukrepi v bistvu niso v direktivi, ker so zelo, zelo kratkoročni. In spet njihova uporaba se razlikuje po državah članicah. Na tej podlagi različnih ukrepov v različnih državah članicah pa je Evropska unija pripravila kar nekaj zakonodaje. Ko ima žrtev zaščito in se želi preseliti iz ene v drugo državo članico, cel niz zaščitnih ukrepov je. Večina jih temelji na pravnem sodelovanju. Večino lahko vidite na tej prosojnici. Večino jih temelji na načelu zajemnega priznavanja. Pravno sodelovanje, ki temelji na vzajemnem priznavanju, pomeni, da imamo dva pravosodna organa v različnih državah članicah. En izda odredbo o zaščiti in ta je potem veljavna na celotnem področju Evropske unije, v katerikoli državi članici. Torej, odredba o zaščiti je najprej instrument sodelovanja, potem pa je seveda tudi instrument zaščite žrtve. Moramo pa vedeti in imeti v mislih ta pravni vidik tudi. Kar pa se tiče drugih vidikov, ki jih tudi lahko vidite na prosovnici, pa so ti povezani z obsegom izvajanja direktive. dve okvirni, dva okvirna sklepa imamo, kar se tiče nadzornih ukrepov kot alternativo pri držanju. Tudi nekatere izpustijo poplačilo varščine. Tukaj gre tudi za instrumente pravosodnega sodelovanja. 603 skozi 213 naprimer uredba, direktiva pa tudi, ki je povezana s tem, se ukvarja uh, s pravosodnimi instrumenti. To je torej tisto, kar lahko vodi, ki izdaj Evropske odredbe o zaščiti. Civilno pravo lahko samo vodi, ki izdaj certifikata, to se ureja po drugi poti. Potem pa sem dodala še direktivo o zaščiti žrtev na ta seznam, ker kot je dejala gospod Beseril, To ni instrument pravosodnega sodelovanja, je pa to instrument za pravice žrtev. In če združimo direktivo o pravicah žrtev in odredbo o zaščiti, potem bi bilo morda možno z obema skupaj zapolniti vrzeli in pomankljivosti. Kaj je Evropska odredba o zaščiti? da bi izdali Evropsko odredbo zaščiti, moramo imeti nekoga, ki je ogrožen v eni od držav članic. Ta ogrožena oseba v določeni državi članici potrebuje pravosodni organ, ki lahko izda zaščitni ukrep. Če je to civilno pravo, potem se to reje po drugi poti, če pa je kazensko, če želi oseba v drugo državo, potem bodo zapustili državo kjer je bila odredba izdana in bo odšla v državo izvajanja. Če gre za civilni okrep, veljajo drugi ukrepi, če pa gre za Evropsko odredbo zaščiti, velja direktiva. Lahko gremo nazaj na prejšnjo prosojnico. Zdaj pa naslednja, prosim. Tukaj želimo razložiti odnos med direktivo in okvirnimi sklepi. Če se žrtev in napadalec preselita iz ene države v drugo, potem se ne uporabi direktiva, temveč okvirni sklep. Isto velja. Tukaj bi se uporabili sklepi Evropske odredbe o zaščiti za napadalca, ne pa za žrtev. Žrtev, naprimer, gre iz države izdajateljice v drugo državo in ima evropsko odredbo o zaščiti, če pa napadalec potuje z njo, ne bo veljavna direktiva, temveč okvirni sklep. Če napadalec iz države izdajateljice gre v tretjo državo, potem bo napadalec moral slediti ukrepom, ki so odvisni od okvirnega sklepa. Žrtev pa bo imela svojo evropsko odredbo o zaščiti. Tretja faza pa je potem nadzorna. Zapleteno je. Zato poskušam to razložiti. Naslednja prosojnica. V državčanicah je kar nekaj ukrepov, kar se tiče odredb kar se tiče evropske odredbe o zaščiti, pa imamo samo tri ukrepe, ki jih lahko vidite tukaj, ki so pomembni. Najprej prepoved za obisk določenega kraja za določeno osebo, da se ne sme približati žrtvi. Če so domači ukrepi priznani v določenih državah članici, še vedno so del Evropske odredbe o zaščiti. Če so to socialni ukrepi, ženske ukrepi niso zajeti v Evropsko odredbo o zaščiti. Če se prizna, kateri teh treh ukrepov v nacionalni zakonodaji bo potem priznan tudi znotraj Evropske odredbe o zaščiti. Nekateri ukrepi seveda potrebujejo identifikacijo napadalca, ker gre za naloge, ki prepovedujejo približevanje osebi. In seveda to, tukaj gre veliko krat za nasilje v družini. Čeprav imamo pravno zajetve raznovrstne e, tipe žrtev. Običajno pa gre za določeno bližino med napadalcem in žrtvijo, lahko gre za nadlegovanje ali pa nasilje. Ti tri okrepi so tako v direktivi kot uredbi in tudi v obeh okvirnih sklepih, ki sem ju prej omenila. Ti tri okrepi so vedno, ostali ne. Naslednja prosovnica, prosim. Torej, kako pa to pravzaprav dejansko deluje. Če želite evropsko odredbo zaščiti, potrebujete najprej nacionalno. Evropski v vsakem primeru potrebuje nacionalno zakonodajo. Velja in uporablja se na podlagi obstoječe nacionalne zakonodaje v državi izdajateljici. In to, kar se potem izvaja v drugi državi, članici, je tudi pomembno. Torej, interna zakonodaja držav članic je zelo pomembna, ko želimo ugotoviti, kakšna zaščita se zagotavlja. Imamo pa ekvivalentne ravni zaščite, ne identične. To, kar bi torej bilo omogočeno po nacionalni zakonodaji, mora biti tudi v evropski žrtev. Nima obveze, da bi spet šla na sodišče v drugi državi. Lahko zaprosi za Evropsko odredbo o zaščiti, kaj tiče nacionalna zakonodaja, dovoljuje drugim osebam, kjer se Evropska odredba o zaščiti lahko uporablja, potem to pomeni, da lahko žrtev to tudi zahteva. Žrtev, ko zaprosi za Evropsko odredbo o zaščiti. Tehnično ne potrebuje zaslišanja, ampak mislimo, da je to ključnega pomena, ker je potrebno oceniti tveganje. Če je tveganje stalno ali če se povečuje, je to zelo pomembno. Recimo, primer. Ženska žrtev je bila v varni hiši državi, izdajateljici, napadalec ni vedel, kje je. Potem se je odločila, da se bo vrnila v svojo državo. Če država izdajateljica ni vedela, kje je, ko je šlo za izvedbeno fazo in je odšla k svoji družini, to je bila država, odkuder je bil tudi napadalec. In potem seveda bi lahko kdo od eh, njegovih prijateljev povedal, kje je ta ženska je. In to smo lahko izvedeli samo, če smo, ker smo uh, ji prisluhnili. Pomembno je torej, da tam, kjer se izda Evropska odredba o zaščiti, moramo napadalcu povedati, da se osebi ne sme približevati. da je ta oseba zahtevala tudi Evropsko odredbo o zaščiti. To pomeni, da bi napadalec vedel, da je žrtev zaščitena. Seveda je potrebno to storiti hitro, da je vse skupaj racionalizirano in izvedeno, kar se da hitro. Kar se tiče prenosa direktive v mednarodno pravo so vedno bili poskusi, da zagotovimo, da se ukrepi hitro sprejmejo. Da pa po našem mnenju bi morali imeti časovne omejitve in te časovne omejitve bi morali vedno spoštovati, kar se tiče izvedbenih ukrepov za evropsko odredbo o zaščiti. Sodniki morajo delovati hitro, pa tudi druge sodne službe. Potrebno je vedeti, po katerih kanalih je potrebno iti, in jih hitro posredovati naprej. Ko se odredba izda, to seveda še ni konec zgodbe za državo izdajateljico. Vedno bodo veljali njeni zakoni. Če pride do spremembe, naprimer, v zakonodaji države članice, bi se potem ta evropski, bi se ta evropska odredba zaščiti tudi spremenila. Potrebno je torej biti v stalnih stikih med državo izdajateljico in državo, ki odredbo izvaja. Zato bi bilo seveda dobro imeti določeno harmonizacijo, kar se tiče kazni, če se določena odredba ne izvaja. Vsaka država članica, ko vidi, da se odredba ne izpolnjuje, ima svoje ukrepe. Lahko gre to od kazni do zapora. Spet bi bilo torej dobro, če bi to nekoliko harmonizirali za zaključek. Evropske odredbe o zaščiti so v veliki meri odvisne od zakonodaje nacionalnih držav članic. Ta zakonodaja pa seveda ni harmonizirana. Po državah je zelo raznolika. Tako, sedaj pa bom dala besedo svoji kolegici, ki bo spregovorila o dejanskih rezultatih este estudio que hemos realizado es la evaluación de la efectividad. učinkovitost EPO-ja, torej Evropskega, Evropske odredbe za zaščito. Marta smo začeli, julija pa zaključili s to študijo. Začeli smo z obravnavo obstoječega pravnega okvira. Gledati si moramo več ravni. Najprej določile v direktivi. Kot je bilo ravno kar rečeno, in eh, pomembno je, da se najprej uvede izvedbeni postopek za EPO, potem moramo preučiti zakonodajo, ki to direktivo prenaša v nacionalno zakonodajo, vse države članice namreč so se tega že lotile, notranja zakonodaja posameznih držav v smislu zaščitnih eh, ukrepov v njihovi zakonodaji je bila tudi predmet našega preučevanja. Zdaj ne bom šla v, v podrobnosti tu, ampak poanta je v tem, da se nacionalna zakonodaja zelo razlikuje od države do države. Torej, naša študija je preučila vse omenjeno. In eh, v okviru programa DAFNE smo tudi poskušali ugotoviti, kaj vse se je odvilo od januarja 2015, ko je direktiva o Evropski odredbi za zaščito stopila v veljavo, pa do danes. Torej, opravili smo raziskavo, razposlali smo vprašalnik z 28 vprašanji. Ta vprašalnik smo poslali pristojnim organom v vseh državah članicah. V bistvu gre za organe v okviru ministrstv za pravosodje in pa ministrstva za evropske zadeve. 19 od teh vprašalnikov smo potem dobili vrnenih z odgovori. In če povzamem naše ugotovitve, lahko povem, da je bilo težko. Kajti kar nekaj težav je bilo zagotavljam, s kom sploh moramo govoriti na ravni držav članic. Kajti nimamo nekakršnega jasnega imenika v smislu, na koga se obrniti, če iščeš informacije o evropski odredbi za zaščito. Skratka, nimamo zanesljivih kontaktnih podatkov kot prvo. Poleg tega, nimamo registra odredb za zaščito, bodi si na nacionalni, bodi si na evropski ravni. Tako da moramo biti previdni, ko govorimo o tej številki sedmih odredb, ki naj bi bile izdane. Kajti ta številka sedmih odredb je številka, ki mislim, da jo moramo razumeti kot tentativno številko. Lahko je, da so nam ušle številke o odredbah, ki so bile izdane, vendar o njih nimamo informacij. Kot je poročevalka dejala, gre za izjemno težavno področje. V preteklih dveh letih je celo prišlo do umorov žrtev, ki so se preselile v drugo državo in niso dobile zaščite, ki bi, je, ki bi jo morale. Eh, leta 2010 je 100 tisoč žensk v Evropski uniji bilo deležnih zaščitnih ukrepov. Le v Španiji je v zadnjih treh mesecih leta 2017 9500 eh, takšnih odredb ogledalo luč sveta, eh, od tega jih je veliko število zahtevalo. Od tega so jih veliko število zahtevale ženske, ki niso bile državljanke Španije. V luči teh številk in v luči odgovorov, ki smo jih dobili na naš vprašalnik, mislim, da je kar nekaj zaključkov, ki jih lahko naredimo, kar zadeva EPO in eh, prihodne scenarije. Že prej smo dejali, da je najpogostejša oblika nasilja, zaradi katerega se potem izdajajo EPO-ji, nasilje v družini in pa hm, nasilje nad drugim spolom. V prihodnje bo možno zahtevati takšno odredbo zaščiti tudi v primeru nadlegovanja in pa v primeru trgovine z ljudmi, ker bo lahko žrtev trgovine z ljudmi zahtevala zaščito pred osebo, ki je izvajala trgovino z ljudmi nad njo. Zdaj, kot rečeno, veliko je primerov, kjer osebe iz eh, razlogov dela ali kakorkoli, eh, v nekaterih primerjih celo vsakodnevno potujejo iz ene države članice v drugo in zato je pomembno, da ima dostop do evropske odredbe za zaščito. In tu je potrebno sodelovanje med državami članicami, kaj ti zaščitni ukrepi morajo veljati v obeh eh, državah, za katere gre. Kot tretje, pomembno je izpostaviti, da v številnih odredbah omenjajo tudi mladoletnike. Otroci, ki zbežijo skupaj s svojimi materami v drugo državo članico. Zdaj, trenutna zakonodaja nima posebnih določb za te posebej ranljive skupine, prav tako ne za invalidne osebe in podobno. Tako da je naš predlog, da še posebej natančno poskrbimo za takšne žrtve, ko prejmemo ulogo za mm, odredbo za zaščito in da se uporabijo tudi določbe direktive o žrtvah. Tam je govora o posebej ranljivih skupinah žrtev. Evropska odredba za zaščito ne obravnava možnosti, kjer bi posamezni zaščitni ukrep veljal za več članov družine. E, v takšnem primeru je potrebno izdati več zaščitnih ukrepov eh, hkrati in te se lahko potem združi, eh, na nek način spne skupaj s eh, odredbo za starša. Eh, Možno je, da je žrtev prisotna v več državah članicah ali pa da žrtev tudi ne odredi jasno oziroma ne opredeli jasno, v katero državo članico želi iti. Tako da tu moramo biti previdni, da bomo izdajali zaščitne odredbe za več držav članic eh, ali hkrati zaščitno odredbo, ki velja za več držav članic. Tudi v takšnem primeru bo potrebno okrepiti sodelovanje in izmenjavo informacij med pristojnimi organi v državah članicah. Poglejmo zdaj nekaj možnih scenarijev za prihodnost. Naprimer, če je nasilje, za katerega obstaja tveganje, nasilje, ki ni fizično nasilje, ampak govorimo naprimer o eh, računalniškem nadlegovanju, preko Facebooka, z SMS sporočili, kakorkoli, tudi tu moramo razmisliti o tem, kako nadzirati sprejete ukrepe. Lahko se naprimer zgodi, da gre žrtov v drugo državo članico, kjer je raven zaščite višja kot v državi članici izdajateljici odredbe in v tem primeru menimo, da mora imeti žrtev možnost uporabe ne le tistih začitnih ukrepov, ki jih je odredila država izdaje, ampak eh, tudi tiste dodatne ukrepe, ki jih ponuja država implementacije. Torej, če je namen te poti v tujino žrtve, dejansko pobeg pred eh, agresorjem, potem verjetno nima smisla uporabiti evropske odrede za zaščito, kajti to v vsakem primeru ustvari neko sled in potem zalezovalec lahko ugotovi, kam je osebo šla. Če je naš eh, končni cilj dejansko zagotoviti zaščito in da se ne dogajajo več eh, primeri nasilja, potem je zelo pomembno, da se izvaja tudi ustrezno spremljanje in nadzor. In to bi verjetno veljalo za državo članico izvajanja začetnih ukrepov. Naše študije so pokazale, da so številke za nujne primere najbolj razširjen varnostni ukrep v državah članicah. Vsaka država članica ima posebno linijo za žrtve. Potem se uporabljajo tudi določeni elektronski ukrepi, naprimer z elektronskimi zapestnicami, s katerimi se lahko nadzira lokacijo žrtve in žrtve eh, napadalca, ampak tudi to lahko povzroča določene težave, če želite to uporabiti širom Evrope. Prva stvar je, da je to zelo drago. Kot drugo, težko je zagotoviti tehnično delovanje takšnih ukrepov širom Evropske unije. Prav tako je možno, da obstajajo različni sistemi v državah članicah, ki tudi stvari otežujejo. In zato menimo, da bi bilo zelo dobro, če preučimo možnosti, ki jih ponujajo nove tehnologije. Naprimer, pametni telefoni in aplikacije za pametne telefone. To so mobilne aplikacije, ki bi lahko skoraj da v realnem času opozorili na neko nevarno situacijo. To bi omogočilo tudi eh, uporabo sistemov geolokalizacije. To prav tako ponuja številne prednosti žrtvam, ki so invalidi ali pa žrtvam, ki ne govorijo jezika v državi, v kateri so. Lahko bi se uporabili eh, piktogrami, lahko bi uporabili tudi videoposnetke za pa znakovnem jeziku, če gre za gluhe, eh, potem tudi videoposnetke posnete v jezikih različnih držav članic. Torej, takšne nove tehnologije bi lahko bile zelo koristne, da bi ljudje dejansko bili deležni resnične zaščite na podlagi Evropske odredbe. Tako, v v zaključnem delu svoje predstavitve bi rada z vami delila nekaj zamisli, o katerih smo se pogovarjali. Kot prvo, pripričani smo v pomen informacij, ki so na voljo žrtvi. To je zelo pomembno, ne le za žrtev, ki zahteva takšno odredbo, kajti edina oseba, ki lahko zahteva EPO, je žrtev, če torej žrtev niti ne ve, da kaj takšnega obstaja, potem seveda za to ne bodo niti prosili. Informiranje žrtve je zelo pomembno tudi v nadaljevanju tega procesa. Žrtev mora vedeti, komu mora, pri kom se mora zglasiti, ko pride v državo članico implementacije, kdo bo odgovoren za njeno zaščito, kakšni mehanizmi se uporabljajo. Žrtev mora vedeti, kaj se bo zgodilo, eh, če eh, napadalec krši določbe o prepovedi približevanja in podobno in žrtev mora vedeti, kakšna zaščita je na voljo. Žrtev mora prav tako vedeti, kje so na voljo vsi resursi, ki so namenjeni pomoči v državi implementacije. Zato se nam zdi izredno pomembno, da se lotimo tega vprašanja informiranja žrtev. No in seveda morajo te informacije podati ustrezno usposobljeni strokovnjaki, ki so tudi vključeni v sam sistem izdajanja odredb, torej eh, policija, pravosodni delavci, sodniki, celo organizacije za pomoč žrtvam v zadevnih državah članicah. Kot drugo, menimo, da je zelo pomembno, da imamo v mislih vso kompleksnost in vse ovire, ki stojijo na poti temu procesu. Verjeti moramo, da morajo države članice poskrbeti za ustrezen dostop žrtev do pravnih sredstev. Torej, žrtvam morajo omogočiti in to na enostaven način dostop do pomoči, usposobljene pomoči, eh, to je zelo pomemben element direktive. Eh, žrtvam je treba dati možnost, da povedo, kaj se dogaja, da razložijo bistvo celotne situacije in da obrazložijo tudi tisto nevarnost, v kateri so se znašle. Poleg tega morajo pristojni organi poskrbeti za odpravo morebitnih eh, jezikovnih okvir in dati na voljo brezplačen dostop do tolmačenja in prevajanja v stiku s pristojnimi organi. No in eh, zdaj res za konec. Evropska odredba za zaščito je inštrument, o katerem ljudje ne vedo dovolj. Celo vsi strokovnjaki, ki sodelujejo v postopku, premalo poznajo ta sistem potrebujemo torej usposabljanje, potrebujemo zaveščanje, potrebujemo strokovna usposabljanja za vse upletene v proces izdaje odredb o zaščiti in eh, implementacijo teh odredb. To je tudi sodelovanje med državami članicami, med eh, pravosodnimi organi držav članic. In zato menimo, da bi bilo smiselno vzpostaviti neko, nek centralni organ, da ustrezno identificira pristojne organe, da se jih eh, enostavno kontaktira in prav tako potrebujemo Evropski registr odredb. Upam, da nisem bila predolga. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, dr. Romani, da tole vera za vaši predstavitvi. Naslednja gospa Lučija Aviles, ki je sodnica, je predstavnica Španskega združenja sodnic, e, to je Španska sekcija Mednarodnega združenja sodnic, e, nagovorila nas bo preko videoposnetka. E, naj povem, da zaradi določenih tehničnih vidikov bo tolmačenje zagotovilo povzetek tega posnetka. Buenos días, quiero agradecer al Comité de Derechos de la Mujer e Igualdad. Lepo zdrav sem. Rada bih se zahvalila odboru za pravice ženske in enakost med spoloma v Evropskem parlamentu za to priložnost, da sodelujem na tej javni predstavitvi o implementaciji Evropske odredbe za zaščito. In eh, to je nekaj, kar mi danes omogoča moderna tehnologija. V Španiji, še posebej v Kataloniji, kjer živim, so trenutne politične razmere takšne, da se težko odločim za odhod iz države, če tudi samo za nekaj ur. Rada bi se osredotočila na dejavnosti preiskovalnih sodnikov, ki delujejo v okviru zelo oske definicije nasilja med spoloma, kot jo imamo v Španiji ki ne sopada za širšim, širšo definicijo, kot jo imamo v Istanbulski konvenciji. Rada bi izpostavila nekaj ključnih zadev, ki jih eh, obravnava evropski, evropska odredba za zaščito, ki smo jo novembra lani prenesli v špansko nacionalno zakonodajo, vendar pa ta še ni v praksi uveljavljena. Eh, en una primera aproximación hemos de tener en cuenta una serie de... Torej, kar zadeva nasilje med spoloma v Španiji. V Španiji o tovrstnem nasilju ni bilo govora dolga leta. Nismo niti imeli koncepta takšnega nasilja do četrte svetovne konference ženske, potekale leta 1995 v Beijingu. To so bili zelo težki časi za ženske žrtve nasilja, kajti to nasilje je bilo prikrito z res eh, nekakšnim grozovitim sostorilstvom družbe kot eh, celote, ki si je zatiskala oči. Potem so ljudje končno začeli o tem govoriti. In družba se je začela pogovarjati o tovrstnih eh, kaznivih dejanjih in tudi prvi zakoni ki so prepovedovali nasilje med spoloma, so bili sprejeti. entre mujeres y hombres y finalmente vio la luz la ley orgánica 1-2004 de protección integral. V Španiji se je torej začelo govoriti tudi o primeru ženske, katere eh, hči je ubil njen nekdanji mož. V Španiji je število žensk, eh, ki jih ubijajo partner, nekdanji partneri, eh, zelo visoko. 829 oseb od leta 68 do 2010. Ampak nasilje nad ženskami je le med leti 2003 in 2017 trilo življenje več tisoč žensk. To so zgolj uradne številke, neuradne so verjetno bistveno više. Leta 2017 je bilo do današnjega dne ubitih 39 žensk. Osem teh žensk je tudi zahtevalo prepoved približevanja, ampak eh, so bile kljub temu umorjene. Te številke so vse hujše, sploh odkar smo začeli zbirati številke parlamentarna preiskava iz 2015 je ugotovila, da med ženskami starejšimi od 16 let, ki so v partnerskem odnosu, jih eh, več kot 10 odstotkov trpi fizično nasilje ali pa so že bile deležne grožen z orožjem in drugi grožen nasilja strani partnerjev. To vključuje tudi ženske, ki so rezidenti Španije, če tudi ne nujno državljanke Španije. Kar zadeva pritožbe, jih je leto 2016 zabeležilo več kot 108 tisoč pritožb zaradi nasilja oziroma prijav nasilja. In pomembno je, da žrtev lahko ubere proaktivno vlogo. Pomembno je tudi, da sodniki oziroma tožilci ukrepajo. Zakaj vse to govorim? Zato, da bo jasen obseg tega problema. Eh, Ker ti gre tudi za neko obliko institucionaliziranega nasilja, ki sega tudi preko nacionalnih meja. Pomembno je, da presežemo občutek nemoči, ki ga imajo žrtve, ko se obrnijo na policijo ali na sodnika, se od njih pogosto zahteva odgovor, zakaj so bile tako dolgo časa tiho in gre tudi za dokaj sovražno atmosfero in številni menijo, da so pač te ženske tiste, ki so, ki so razlog eh, za to nasilje. To pač je del problema sistema samega, eh, po drugi strani pa je to eh, tudi posledica ustrajnega ohranjanja določenih stereotipov. Če potem ni dovolj dokazov, ni preiskave. Eh, če se pritožba umakne, tudi ni preiskave, tudi ni informacije o tem, zakaj pride do umika eh, prijave. In vse to mislim, da od nas zahteva, da na novo premislimo o našem stališču in da ustvarimo atmosfero, kjer se bodo ženske počutile eh, varno. To je tudi razlog, da preprečimo to tišino, ki je vladala dolga leta. Zato seveda potrebujemo dobro usposobljene strokovnjake. No, kakšni so praktični problemi, kar zadeva Evropsko odredbo o zaščiti? No, Ves čas moramo imeti v mislih to, kar sem ravno kar povedala, ko torej razmišljamo o razlogih, zakaj je tako malo izdanih odredb o zaščiti. Treba je vedeti, da nimamo vedno ustreznih pogojev, ki omogočajo odločitev o odredbi. V primeru, ko so turistke eh, deležne nasilja, tudi ni nobenih eh, prijav, ker ljudje niti ne vedo, na koga se obrniti. To, na primer, se dogaja v primeru para turistov, ki je v hotelu in tu žrtev ne ve, na koga se obrniti. Prav tako je dejstvo, da se takšne odredbe ne more izdati kar avtomatično. E, in zato je pomembna kakovostna informacija. Pogosto te informacije niso najbolj kakovostne in to me privede do naslednjega problema. Predstavljamo si, da preiskovalni sodnik ob koncu tedna izda odredbo o zaščiti, potem žrtva zahteva evropsko odredbo. Eh, zaslišanje mora biti opravljeno v 72 urah, ampak lahko se zgodi, da je sodnik, ki ne pozna eh, dobro mm, sistema EPO, tisti, ki predseduje temu senatu. In zato je potrebno bistveno izboljšati obveščenost žrtve. Sploh je treba preučiti prvotno izjavo in prijavo in preučiti elemente, ki dokazujejo oziroma podpirajo njene trditve. To pa seveda ni enostavno. Sploh, če je časa malo in uh, pomembno je, da se ne podcenjuje raven nasilja. Prav tako je pomembno, da se upošteva količina dokumentov. No, kot tretje, španski sodniki še vedno nimajo občutka, da so dejansko evropski sodniki zaradi pomankanja usposabljanj, zaradi slabega poznavanja evropske zakonodaje. To so pač dejstva in eh, ne smemo pozabiti tudi na težave, ki jih imamo na postopkovni ravni in ne smemo tudi pozabiti na to, da so stereotipi še vedno zelo na pohodu. Španija dela na spremembi eh, svoje zakonodaje, eh, da bi se na ta način uskladila z Istanbulsko konvencijo, ki smo jo podpisali leta 2011 in ki je v Španiji stopila v veljavo leta 2014 v okviru nacionalne kampanje za boj proti nasilju. Stvari so občutljive in eh, mislim, da lahko to rešimo le z zakonitimi inštrumenti, ki so bili razviti ravno eh, za boj proti tovrstnemu nasilju. Potrebujemo sodnike, potrebujemo policiste, ki so ustrezno sposobljeni na tem področju in prav tako potrebujemo ustrezen proračun, kajti eh, vsakršna zamuda v takšnih resnih primerih je nespremljiva. Entrando de lleno, los problemas prácticos que se pueden apreciar a la hora de aplicar komisija, ki spremlja izvajanje konvencije OZN o preprečevanju vseh oblik diskriminacije proti eh, ženskam iz leta 1979, predvideva tudi ustrezno povračilo škode in očkodnino eh, žrtvam. Gre torej za to, da se preuči vse primere, kjer ženske niso bile deležne ustrezne ravni zaščite. Poskrbeti moramo, da bodo ženske zaščitene pred nasiljem. Konec povzetka prevoda. denunciar porque no sabe dónde acudir ni qué hacer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 turisti so v državi samo omejen čas. Pojavlja pa se še en problem. Odredbe zaščiti ni mogoče izdati samodejno. Tega ne more narediti ne preiskovalni sodnik, niti sodnik. Eh, en este sentido, el propio efecto disuasorio de la medida cautelar que pueda adoptarse así como el rastro internacional que pueda llegar a tener y su complejidad pueden ser, como sucede en el caso de la violencia de género. Problem lahko rešimo tako, da zagotovimo visoko kakovostne informacije, ampak pogosto se to ne zgodi in zato se pojavlja naslednji problem. Naprimer, da preiskovalni sodnik izda španski nalog o zaščiti ali odredbo o zaščiti konec tedna, žrtva pa potem zahteva evropsko odredbo o zaščiti zaslišanje mora biti v 72 urah. Ampak nek drug preiskovalni sodnik bi lahko vodil to zaslišanje. Če želimo izdati EPO, moramo slišati tudi žrtev. Preučiti moramo obdobje zaščite, če obstaja, prav tako pa moramo iskati potrdilne dokaze. Ampak to je problem. Zato, ker želimo čim prej upraviti s temi primeri in s tem običajno podcenimo stopnjo nasilja in to seveda pomeni, da je tudi dokumentov na voljo manj. Lo cual, a la vista de los datos estadísticos y la importancia en cuanto eh, las grandes cifras en cuanto a la adopción de las órdenes de protección,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 el juez o la jueza en la primera declaración previa a la comparecencia del artículo 544-T o en su caso del artículo 544-BIR y por la que se... Eh, so, colleagues, sorry for the slightly inelegant stopping of that video. Se opravičujem, da smo tako neugledno prekinili sodnico. Videa je še kar nekaj. Ne gledajte tako šokirano, imamo na voljo samo omejen čas, ob 11. bomo glasovali, zato se moramo držati časa vsaj približno. Imamo pa še enega govornika. Prav tako smo izgubili tolmačenje. Tolmačenja ni bilo v zadnjih osmih ali devetih minutah. Hvala sodnici za ta prispevek. Če kdo želi to slišati v celoti, verjetno lahko dobimo prepis in tudi seveda video posnetek, ampak nimamo časa 25 minut poslušati sodnice, vsaj ne danes. Tudi nekateri drugi poslanke in poslanci želijo spregovoriti, zato potrebujemo čas tudi za nje. Zdaj pa bomo prisluhnili izvršnemu direktorju organizacije Victims Support Europe. Tereza, ja čisto na kratko, če nas že zapuščaš. Čisto na kratko, hvala lepa, verjetno vas bo morala zapustiti predčasno. Časovnica je res natrpana danes. Hvala vam za to, da ste prišli sem. In uh, mislim, da je zelo pomembno, da bi res eh, dobili vaše govore tudi v pisni obliki, da ostanemo v stiku. Vedno sem v stiku z gospodom Leventom. Tako da bom navezala stike z njim tudi v zvezi s tem. Upam, da bo Soraja ostala tukaj do konca. Hvala Soraja, hvala Tereza. Dobro, zdaj pa še zadnji strokovnjak, potem pa bomo imeli izmenjavo mnen za vprašanja in odgovore. Zadnji je gospod Levent Altan, izvršni direktor organizacije Victims Support Europe. Deset minut. Izvolite, potem pa bomo imeli vprašanje in odgovore, tako za vas, kot tudi za druge. Hvala. Um, hvala lepa, hvala za to povabilo. Kako je povedal gospod Moraš, sem izvršni direktor organizacije Victims Support Europe, smo mreža na evropski ravni, ki pomaga žrtvam kriminala. Imamo 44 članov v 27 državah, vsako leto pomagamo 2 milijonoma ljudi tu sem tudi zato, ker sem v času, ko je bila predlagana odredba o zaščiti in ko se je v njej pogajalo, bil v Evropski komisiji, torej poznam zadeve. Od takrat nismo delali na EPO-jih. Izvajanje pa je seveda zelo pomembno in o tem bom govoril k malu. Hvala raziskovalcem za poročilo veliko spominov je to obudilo v meni. Spomnil sem se na probleme, na potencijalne probleme, seveda tudi na to. Sem se spomnil, da bi človek, ki povzroča težave, lahko ugotovil lokacijo osebe, kateri je povzročal težave zaradi EPO. Zato mislim, da nas res čaka še nekaj dela. To so temeljna vprašanja, ki jih moramo upoštevati. ampak sem se želim tega lotiti drugače. Za me je najpomembnejše vprašanje, kakšno je povpraševanje v zvezi s temi odredbami. To je težko vprašanje. Prav gotovo je na tisoče žensk po Evropski uniji in po svetu, ki trpijo in ki potrebujejo pomoč in zaščito. To je brez dvoma velik problem. In to moramo rešiti. Ampak po drugi strani se pojavlja vprašanje, ali ženske ali žrtve res zahtevajo te odredbe o zaščiti. Zanima me, ali se žrtve pritožujejo zato, ker ni dostopa do zaščite. Pozovite na EPO, pomislite na zaščito. Kje so zahteve nevladnih organizacij? Ali imamo zahteve? Ne vem, jaz ne poznam odgovorov, ampak to so pomembno vprašanje. Zakaj Več ljudi v organizacijah ne zahteva tega. Mi v moji organizaciji se vsako leto tesno povezujemo in posvetujemo s tistimi, ki se delujejo na tem področju, zato da bi ugotovili, kaj potrebujemo. Vsako leto pripravljamo programe in to niso zadeve, o katerih bi mi govorili v okviru čezmejne zaščite, v okviru nacionalne zaščite prav gotovo. Torej, to je moje prvo vprašanje. S kakšnim problemom se soočajo ljudje, ki so predmet odredbe o zaščiti, če želijo iti v tujino. Nekaj vprašanj imam za vas, ki so morda relevantna. Gre za seznam, poskusil bom biti hiter. Torej, koliko ljudi ima nacionalno odredbo o zaščiti, gredo v tujino in jih potem viktimizira oseba, proti kateri je bila odredba sprejeta. Zakaj ljudje ne gredo v tujino in kaj jim to preprečuje? Koliko ljudi gre v tujino, ki ima to odredbo o zaščiti? Kakšna je statistika? To nam marsikaj pove o potencijalni populaciji. Koliko ljudi, ki ima nacionalno odredbo o zaščito, gre v tujino, išče odredbo o zaščiti, je nedobi in potem postane žrtev viktimizacije. Zakaj potem dobijo in zakaj jo dobijo prepozno? Koliko ljudi dobi zaščito v tujini, ampak to ni dovolj, da bi preprečili viktimizacijo? Sodnica je omenila 8 primerov kjer so imeli odredbo o zaščito, pa so ženske vseeno umorili. To razmerje moramo razumeti. Ni preprosto, da samo vemo, da so osebe bile viktimizirane v tujini. Vprašati se moramo, ali bi ta odredba pomagala, kajti to nam bo potem povedalo, kateri nacionalni ukrepe delujejo, kateri pa ne in kaj moramo storiti za to, da bi ljudi zaščitili v praksi. Koliko ljudi, ki ima odredbo o zaščiti, želi iti v tujino, pa ne gre, zato ker se bojijo viktimizacije. Koliko bi se jih počutilo varno, če bi šli v tujino in bi imeli odredbo o zaščiti in koliko ljudi, ki ima nacionalne odredbe o zaščiti, želi imeti EPO, ampak so jih od tega odvrnili. Kakšne so okoliščine te selitve? So bili dovolj obveščeni, kako proces deluje? Ali ljudje sploh razmišljajo o tem, ko gredo v tujino? Koliko let po dejanskem primeru, ko je začela veljati odredba o zaščiti, se je to zgodilo. Kdaj razmišljajo o tem, da bi šli v tujino? Koliko dni, mesecev ali let mine? Torej, kaj želim povedati? Ugotoviti moramo, kako bomo najbolj učinkovito zaščitili ženske. Govorimo o 100 tisoč odredbah vsako leto, ampak 40 tisoč jih verjetno pride samo iz Španije. 95 odstotkov jih pride iz majhnega števila držav. To že nekaj pove o problemih, s katerimi se soočamo v EU. Zakaj je Španija tako aktivna, druge države pa ne? Mislim, da ne zato, ker je v eni državi več nasilja doma kot v drugih državah, čeprav seveda obstajajo variacije. Pogledate bi si morali še eno vprašanje. Poglejmo si odredbe o zaščiti, ki so bile izdane. Poglejmo si teh sedem. Zakaj je teh sedem drugačnih? Kakšne so okoliščine, da so izdali te odredbe? Štiri prihajajo iz Španije. Zakaj žrtve iščejo EPO? Kakšne so osebne značilnosti? Kako so bile obveščene o tem? Kaj jih je spodbudilo k temu? Kakšne so njihove izkušnje glede postopka, birokratskega postopka? Kako so sodelovali s pravosodjem? Kako dolgo je postopek trajal? Ali so zadovoljne žrtve, ki so zaščitene, ali to za nje deluje, kako smo poskrbeli za njihovo zasebnost. To so zelo pomembna vprašanja, ki si jih moramo zastaviti že na začetku. Druga vprašanja so samo špekulacije o tem, kaj bi lahko bilo problematično, če bi izdali EPO ali poskusili izdati EPO. Ne vem, koliko krat žrtve iščejo EPO, pa ga ne dobijo. To moramo razumeti, če želimo vedeti, kako ukrepati. Če žrtve ne zahtevajo te odredbe, kaj potrebujejo, kaj iščejo, kakšne so njihove potrebe na nacionalni in mednarodni ravni. Ne rečem, da EPO ni potreben, ampak mislim, da nisem prepričan o tem, kakšni so dokazi za to, da ga potrebujemo ali da potrebujemo prav to, ko se pojavljajo težave. Na tisoče ljudi in žensk je žrtev vsako leto, v primerih nasilja doma in v drugih primerih, mislim, da moramo ukrepati in to odločno. Imamo tudi zelo pomemben instrument, Istanbulsko konvencijo. Na zelo celovit način to kaže, kako moramo ukrepati za to, da branimo ženske in da jim pomagamo. Mislim, da moramo pogledati, kakšne so najpomembnejše prednostne naloge, kaj moramo storiti, kaj bo doseglo največ učinka, kako bomo najbolj rešili najbolj pomembne probleme in zagotovili največjo dodano vrednost. Če si pogledamo to, potem lahko vidimo, da nekatere ženske vstopajo v nasilna razmerja in to moramo pomagati preprečiti. Zaščititi jih moramo tudi na dolgi rok. Preganjati moramo kršitelje in zaščititi otroke. Če vse to združimo, potem se pojavlja vprašanje, ali je za to potrebna enotna evropska zakonodaja, ali potrebujemo praktične ukrepe za to, da to dosežemo. In vprašanje je tudi, kako bomo pri tem podprli izvajanje 18. člena iz direktive o zaščiti žrtev. Ta član navaja, da po potrebi ukrepi vključuje tudi postopke v okviru nacionalne zakonodaje za fizično zaščito žrtev in njihovih družinskih članov. Veliko intervencij smo danes slišali in veliko jih je šlo v smeri problemov na nacionalni ravni. Gre za probleme pri delovanju nacionalnih odredb o zaščiti in če nacionalne odredbe o zaščiti ne delujejo dovolj dobro, potem to ovira tudi EPO, če seveda obstaja popraševanje potem. Jaz mislim, da obstajata dve veliki prednostni nalogi. Prvič, poskrbeti moramo, da bomo informacije posredovali žrtvam in jih tudi podpirali in ta podpora bo pomagala zaščititi žrtve, s tem jim bomo pomagali, da se bodo oglesile in pomagali jim bomo povedati, da EPO obstaja in da ta možnost obstaja, potem pa bomo seveda povedali, kaj storiti za to, da bi te odredbe tudi dobili. Mislim tudi, da bi si morali pogledati nacionalne sisteme, zato da zagotovimo, da vse skupaj deluje tako, kot je treba. Poskrbeti moramo, da bodo veljali pravilni in ustrezni ukrepi, ki bodo primerni novim okoliščinam, uporabljati moramo novo tehnologijo, Španija je vodilna na tem področju in seveda vse je potem odvisno od učinkovitosti teh odredb o zaščiti. Ni preprosto, če samo rečemo, ne smete se približati tej ženski. Zagotoviti moramo ukrepe, da se to res ne bo zgodilo in da vse bo lahko zaščitimo, če bi se to lahko zgodilo. Ali je mogoče te ukrepe sprejeti hitro, z ustreznimi varovali, da v Istanbulski konvenciji je navedeno, da lahko policija poskrbi, da se osebe ne smejo približiti drugi osebi. To je ključnega pomena. Ženske umirajo zato, ker sodniki predolgo odločajo. V državah, kjer lahko policija začasno izda to odredbo, rešujemo življenja. Ali je na voljo usposabljanje za policiste, tožilce in sodnike, zato da zagotovimo, da se postopki izvajo tako, kot je treba, zato da tisti, ki se s tem ukvarjajo, zadeve razumejo zato da razumejo, kako je to pomembno in da razumejo, da je situacija nujna. Vedno znova poslušamo, da se ženske ne poslužujejo teh ukrepov zaradi kulture, zato ker se spolno nasilje pač stigmatizira in tako naprej. Imamo tudi prakso na tem področju, potrebujemo učinkovito tehnologijo, ki nam bo pomagala pri izvajanju teh odredb. In to so vprašanja, ki si jih moramo zastaviti. In mislim, da je pri, vse končujem, vse končujem, pri direktivi o zaščiti žrtev je zanimivo to, da to ustvarja precedens za to, da bomo lahko delali na teh minimalnih standardih. Po mojem mnenju je bila direktiva sprijeta in predlagana predvsem na osnovi zaupanja člen 82.2 eh, govori o pravosodnem sodelovanju. Mislim, da moramo nekaj storiti tudi na tem področju. Ampak, ko govorimo o pomankanju pravic in zaščite žrtev, je ključnega pomena to, da sodniki ne zaupajo sistemom, ki delujejo v drugih jurisdikcijah, če pravice niso uveljavljene povsod. Enako velja za odredbe o zaščiti. Če so na voljo ukrepi za zaščito žrtev in za druge vrste tveganja, se pojavlja vprašanje, ali lahko res zagotovimo zaupanje med državami članicami in med delavci v pravosodnem sistemu. Morda tukaj obstaja nekaj možnosti, veliko raziskav nas še čaka. Za me so to ključno vprašanje. Hvala. Okay, Hvala lepa. Sam imam prav gotovo nekaj vprašanj v zvezi z vašim prispevkom, zdaj pa bomo dali besedo poslankam in poslancem ki se želijo oglasiti. Soraja, ti boš na koncu vse povzela, torej zanima me, ali želi kdo spregovoriti za dve minuti. Gospod Štetina, izvolite. Hvala lepa, hvala gospod predsednik. najprej se želim zahvaliti vsem strokovnjakom. Po mojem mnenju so vaši prispevki zelo pomembni. Nikoli nisem bil priča spolnemu nasilju v svojem življenju. Edini primer je otelo. To mi je res odprlo oči in zdaj vem, kako grozljiv je ta problem spolnega nasilja. Hvala. Večkrat se omenja ta čarobna številka 7. Evropska odredba o zaščiti se res ne uporablja pogosto in to kaže, da moramo nekaj spremeniti. Od tod moje vprašanje pred nami je ta visoko kakovostna študija, ampak mislim, da v splošnem ni na voljo dovolj podatkov. Zanima me, kaj menite, da bo bolj pomembno v prihodnosti? Ali bo bolj pomembno revidirati odredbo o zaščiti, bi morali izvesti prenovo direktive? ali pa bi bilo bolje, če bi okrepili dejavnosti na področju spodbujanja in širjenja zavesti med pravniki in žrtvami. Katera pot je po vašem mnenju pomembnejša? Hvala. Hvala se želi oglasiti še kdo razen poročevalke. Jaz se bom oglasil na kratko kot poslanec. Sam sem bil prej poslanec v tem odboru, takrat, ko je bil podan izvirni predlog v zvezi z nekaterimi vprašanji gospoda Altana in tudi v zvezi z nekaterimi komentarji naših akademikov, lahko povem naslednje. Nekatere države so imele možnost, da se odločijo za to ali ne. In potem so se odločile, da bodo sprejele to odredbo o zaščiti, ko so preučili okoliščine. Torej, na začetku smo imeli občutek, da obstaja potreba po tem. Sprejeli so torej to odločitev. Kaj želim povedati? Omenili ste, da se ta odredba nesorazmerno uporablja v eni ali dveh državah. Ampak to morda kaže na pomankanje zavedanje o odredbi o zaščiti. Mislim, da je to velika škoda. Po mojem mnenju bi to lahko bil zelo dober instrument, ki bi ga lahko uporabili zelo fokusirano in učinkovito, zato da bi res zaščitili žrtve. To bi dopolnilo nacionalne prakse. To je razprava, ki sta jo imela odbora za ženske in odbor Libe v tistem času. Res želim povedati, da je faza izvajanja zelo, zelo slaba. Mislim, da ni kulturnega in političnega zavedanja o tem. V primerjavi s prvimi meseci takrat se je veliko o tem govorilo in ta instrument so tudi zelo pohvalili. To velja tudi za države, ki so se lahko odločile prostovoljno za sodelovanje v tej schemi. In države so se dejansko za to odločile, zato ker so menile, da gre za učinkovito orodje za zaščito žrtev in žensk. Nikoli to ni bilo namenjeno univerzalni uporabi, ampak to naj bi bilo neke vrste dopolnilno orodje za čezmejne primere takrat sem bil v odboru Libe in razmišljali smo o tem, kdaj bi to bilo potrebno in nujno. To sem želel omeniti v zvezi z nekaterimi vprašanji gospoda Altana. Želi kdorkoli še kaj vprašati? Yeah, so you know what? Se upravičujem, oprostite, ampak komisije ni bilo v mojih zapiskih. Lepo prosim, da še komisija kaj pove. Prav, komisija, izvolite. Predstavite se, prosim, najprej, potem pa podajte svoj komentar sem Izabel Perinju, sem nova vod, vodja enote, kar zadeva kriminalno postopkovno pravo. Hvaležni smo za to in da dosje natančno spremljamo, ker je za nas zelo pomemben. Hvala za razprave, ki smo jih imeli, hvala za predstavitve. To je tudi zelo dobro in zanimivo poročilo. Nekaj želimo izpostaviti. Pravilno izvajanje direktive EPO je ključnega pomena in tudi izvajanje uredbe o vzajemnem priznavanju odredbo zaščiti v civilnopravnih zadevah je nekaj, kar je naša prednostna naloga. Vse države članice, ki jih veže direktiva EPO, so komisijo obvestile o ukrepih prenosa, zato je kar nekaj časa trajalo, da smo pripravili mnenje, ki smo jih poslali vsem in zdaj smo delo zaključili, torej letos poleti. Dve leti je trajalo, da so države članice prenesle te ukrepe, zdaj pa je za nas čas, da pripravimo poročilo, ki ga bomo objavili naslednje leto. Strinjamo se s tem, da so rezultati slabi in tudi nam se zdi, da instrumente ne uporabljajo dovolj. Gospod Alton je dobro predstavil vprašanje, zato ker tudi mi govorimo z državami članicami o tem, zakaj tega instrumenta ne uporabljajo. Iz držav članic smo prejeli praktične informacije o tem, kateri so pristojni organi, kako bi lahko tudi v praksi spodbujali uporabo tega instrumenta. In vse skupaj bomo zdaj objavili na portalu e-justice in tudi na spletni strani pravosodnega omrežja. Na voljo pa smo dali tudi nekaj finančnih sredstev, zato da pomagamo EGTN-ju, oziroma EJTN-ju, zato da bo ta mreža lahko v okviru usposabljanja pravosodnim oblastem zagotovila usposabljanje tudi na tem področju. Čužilec iz Španije nam je povedal, da si prizadeva, da bi vsi preiskovalni sodniki poznali to orodje. Res smo zavezani temu, da bomo zagotovili ustrezno delovanje tega instrumenta in še naprej si prizadevamo, da bi okrepili ozaveščanje na vseh področjih, kar zadeva pravice žrtev. Kakor veste, zagotavljamo tudi neporatna sredstva in finančna sredstva v okviru starega programa DEFNI. Ocenjujemo pravilno izvajanje direktive o pravicah žrtev v vseh državah članicah, prav tako pa bomo imeli namenska srečanja na visoki ravni o pravicah žrtev. To bo 29. januarja 2018. Čakale nas bodo konstruktivne razprave strokovnjake iz držav članic o različnih temah v zvezi z žrtvami, vključno kar zadeva nasilje nad ženskami in izvajanje odredb o zaščiti. Vidite lahko torej, da že delamo na tem, ker nas res vse preseneča, ko vidimo, kakšna je situacija v nekaterih državah, zlasti v Španiji, pa ne samo v Španiji, ampak tudi v drugih državah v Evropski uniji. Hvala. Hvala. Ja, druge države v Evropi, to je res bilo zelo koristno, kaj ti govorimo o fazi izvajanja, govorimo o tem, da bi to bil res pravi evropski nalog ali prava evropska odredba o zaščiti. Tudi druge države članice morajo kaj storiti na tem. Hvala lepa. Hvala za te informacije. Približujemo se koncu javne predstavitve. Povedati želim še nekaj. Predstavitve strokovnjakov bodo na voljo javnosti, poskrbeli bomo, da boste predstavitve dobili tudi vi. Zasedanje odborov so javna, predvajajo se preko spleta, ampak mi bomo poskrbeli, da bodo vaše predstavitve dobili vsi kolegice in kolegi, tudi tisti, ki danes žal niso prisotni. To vključuje seveda tudi predstavitev komisije sopredsednica Vilja in jaz želiva povedati, da je Evropska odredba o zaščiti enen odličnih primerov sodelovanja med odboroma za ženske in odborom Libe. Mislim, da smo dobro sodelovali, zdaj pa bom dal besedo poročevalki Soraj Post. Prosim, da podaš nekaj sklepov in povzetkov in S tem skleneš javno predstavitev. Thank you, Claude. Uh, and thank you for all of your information, intervention. Hvala lepa, hvala za vaše komentarje in prispevke. Sem poročevalka in meni se to zdi res zelo pomembno. Informacije so bile res zelo pomembne, pa tudi podatke in informacije komisije so bili zelo pomembni. Mislim, da res obstaja potreba potem, da se s Terezo še enkrat sestaneva s komisijo, zato da bomo še enkrat na te, natančneje preučili vse informacije. Gospod uh, eh, Olton, postavili ste kar nekaj vprašanj, ampak za nas so pomembni odgovori. Odgovori so pomembni za naše poročilo. Dobro kakorkoli že, čaka nas veliko dela, ampak delati moramo hitro, zato da bomo lahko zagotovili človekove pravice in spoštovanje človekovih pravic za vse državljane. Komisija mora res pokazati, da je zavezana ustreznemu delovanju instrumenta EPO. Zelo sem zadovoljna, da lahko tokrat poročate o bolj pozitivnih novicah. Komisija mora sprožiti postopke zaradi kršitev proti vsem državam članicam, ki kršijo direktivo EPO. Vem, da imate nekaj odprtih postopkov. Komisija pa mora izpolniti tudi svoje obveznosti glede poročanja, kakor je opredeljeno v direktivi. Komisija bi morala narediti več za to, da bi se ozaveščenost dvignila glede EPO. Storiti morajo več na področju čezmene zaščite, prav tako pa morajo izmenjati dobro prakso in sodelovanje med državami članicami. Prav tako je treba zagotoviti več sodelovanja med državami članicami in civilno družbo, zato da zagotovimo ustrezno delovanje Evropske odredbe o zaščiti komisija pa bi morala sprožiti tudi sodelovanje s civilno družbo, zato da preučijo delovanje te odredbe v posameznih državah članicah. Potrebujemo tudi seznam pristojenih organov. Organov, ki so odgovorni za izdajo in priznavanje odredb o zaščiti, prav tako moramo vedeti, katere so centralne oblasti odgovorne v posameznih državah članicah za izvajanje EPO, zato da bodo žrtve in organizacije za zaščito žrtev imele hiter dostop do tega, da bodo lahko hitro zahtevali EPO ali da bodo imele informacije, dostop do informacij v zvezi s tem. Države članice morajo obsoditi nasilje. Ne vem, ali sem prav slišala, ampak španska Sodnica je omenila spolni terorizem. A je res to rekla? Čudovito, to mi je pa res zelo všeč. Politiki ne smejo tega trivializirati in ne smejo žrtev imeti za grešne kozle. Mislim, da moramo vsi storiti nekaj na področju preprečevanja spolnega terorizma. Torej. Hvala vsem. Hvala, gospod Soraja Post, hvala vsem strokovnjakom, ki ste sodelovali danes. Hvala članom in članicam iz obeh odborov. In Klod, hvala tebi, da si predsedoval. Kolegice in kolegi iz odbora Libe, glasujemo ob 11. Ob 11.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 Mr. Chairman, can we get on with this? Gospod predsednik, lahko začnemo? Yeah, I was just waiting for you to say. Da, da, samo čakal sem na to. Že kaj nekaj, kad sem zamahnil s kladivcem. Hvala lepa, ja, res, začnimo. Take your seats, colleagues. Sedite se. The complicated votes, everyone have their... To je zelo zapleteno glasovanje. Imate vsi glasovane kartice? Je kdo, ki nima glasovalne kartice. To povete sedaj, ne kasneje. Vsi jih imate torej? Prav, odlično. Začnimo. Koordinatorji so pripravljeni, potem smo pripravljeni vsi. Prvo glasovanje. Polčak Kornelija Ernst želi spregovoriti, če ne bomo kar začeli glasovati. Ti. Samo zahvalila bi se rada vsem, ki so sodelovali pri tem. To želim povedati. Mislim, da je bilo sodelovanje zelo dobro. Okay, much, Tako, hvala. Kornelija, glasujemo. Predlog sem besede, glasujemo predlog spremembe 17. juri, glasujemo elektronsko. Še vedno glasujemo, sedite se, prosim. Uh, ja, malo bom še počakal, da se še poslanec ali dva, tudi poslanka Gijom, usede in glasuje. Hvala lepa. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni člen 2. Glasujemo. Okay, colleagues, pause for a moment. The SND have one. Samo trenutek. N, S in D preveč. Prosim, če to uredite. Konec glasovanja. Sprejeto. predlog samembe 253. Glasujemo. Dvesto triinpetdeset, konec glasovanja. Še vedno, še vedno lahko glasujete. Predlog spremembe dvesto triinpetdeset. Gospod Fos ne najde predloga spremembe, to je predlog spremembe dvesto triinpetdeset na tretji strani. Torej, predlog spremembe 253 na tretji strani ste ga našli, glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. Kompromisni člen 3, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Predlog spremembe 111, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Сто дванадцать, сто тринадцать, сто четырнадцать v svežnju, pa tudi 115 in 116, vse v svežnju, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 20. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Predlog smembe 117. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 21. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Kolegice in kolegi, sedaj moramo glasovati še o predlogu spremembe 20. Juri, izpustili smo ga. Glasujemo torej o predlogu spremembe 20. Juri. Glasujemo predlog spremembe 20. Juri. Še vedno lahko glasujete. en glas ELS preveč. Prosim, naj nekdo od kolegov ELS umakne kartico iz reže. Še vedno, prosim, uredite to. Hvala. Much, Hvala, gospod Milo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 118. Glasujemo. That's amendment 118. Predlog sem bi 118. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis člen 9. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Predlog spremembe 125. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sem 126. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Poročevalec je glasoval proti lastnemu predlogu spremembe. Predlog sume 24. Glasujemo. Predlog sume 24. Glasujemo. tehnična težava. Za trenutek bomo prekinili tehnično težavo. Moramo prekiniti, ker imamo tehnične težave z glasovalno napravo. Smo pa pri prilogu smembe 24.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 Okay, colleagues. Um, we don't vote, we just make a. Vote. Sure. Colleagues, if you could listen to me carefully. Prosim torej, če mi pozorno prisluhnete. Se oprečujem, gospa Ernst, vem, to je vaše poročilo. To bomo takoj razrešili. Preobremenjena je bila naprava. 62 poslancev je registrirala. Lahko pa igra se samo 60 in samo 60 glasov lahko sprejme. Preobremenili ste jo, tako da bomo morali sedaj preveriti. Prav, gospod Mila, torej ne glasujte. Poslušajte, prosim. Pozorno mi prisluhnite. Kolegice in kolegi, ne gre za ELS. Lahko koordinatori na hitro preverijo, število glasovalcev po skupinah. Prosim, bodite tiho, da dokončam. Torej, preverite, da vas je ustrezno število, da vas je 60, potem pa bomo preverili, naredili bomo test. Se upravičujem za to. Potem pa bomo nadaljevali s 60. Se upravičujem. Na hitro preverite, torej, koliko jih imate. S in D15, ELS, gospa Mecola, prosim, preverite. No, sedaj predevam, ker se tako hahljate, da ste vsi preverili, vsi koordinatorji, te, testirali bomo, preverili bomo in videli bomo, kaj bo naprava povedala. Glasujemo. Test. Glasujete kakorkoli želite. To je samo test. Okay, we have, uh, we're registering 61 jih imamo, to še vedno ni sprejemljivo za glasovalno napravo. Še vedno ima nekdo enega preveč.

Please give us, uh, 30 Samo še pol minutke, pa bomo tole uredili. colleagues, um, we're going to try an, another test. Še en test, še enkrat preskušamo. Bomo videli, če smo pri 60. Torej, prosim, glasujemo sedaj in sedite se vsi, seveda še prej. Tako, glasujemo. Glasujemo. Glasujte, prosim. Okay, colleagues, the problem is solved. Prav, sedaj smo težavo rešili. Moramo pa še enkrat glasovati v predlogu spremembe 125. Torej, spet nadaljujemo, torej. Se upravičujem za zamudo. Ste pripravljeni? prosim, bodite pozorni, da bomo kar se da hitro končali. Aksel, nekaj klepetati. 125, 125, glasujemo. 125, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 126, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog sem 24. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis člen 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 130. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 131. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 132. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 133 in 25 skupaj glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 134. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 135. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. 136 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis. Člen 25 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 34. 34, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sem 35, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 153, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 36. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o 31. členu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. predlog spremembe 39, 41, od 39 do 46. V svežnju glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 40. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 157. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 163. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 164. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 165. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 166 in 167 identična, glasujemo skupaj, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromis 42. člen, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Predlog sem 172, glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 44. člen. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 176. Glasujemo. Close. Konec glasovanja. Sprejeto. 177. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 178. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 180. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog smembe 49. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 182. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis o 48. členu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 186. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Napaka. Vračamo se na drugi del predloga spremembe 184. Glasujemo. Drugi del predloga spremembe 184. To je na 13. strani. Glasujemo. Še enkrat ponovim. Vračamo se na 184. drugi del ste našli. Še vedno lahko glasujete. Zeleni gumb, če ste ELS. Tako da bomo pospešili. Pa nekdo mi vse čas govori, preverimo, preverimo. Nehajte, moti me pa naj <laughs> gospod Voz neha glasovati proti svojim predlogom spremem. Konec glasovanja, zavrnjeno. Dva, nič šest, dvesto šest. Glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. 53 in 44, identična. Skupaj glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog smo imeli 45. Juri, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog smo imeli 55. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto.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 Konec glasovanja. Zavrnjeno. 212. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 213. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 214. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 216. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 217. Glasujemo. Ana. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 219. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 57 in 220 skupaj glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 221. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 61. člen. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 226. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 62. člen. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa 251 do 257 v svežnju. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 234. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 46. Juri. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. 235, 236 in 237 v svežnju, identični so, glasujemo. Closed. Konec glasovanja, zavrnjeno. 238 in 239 identično, glasujemo. Closed. Konec glasovanja, zavrnjeno. So we then we vote amendment 240 and 241. Sedaj pa 240 in 241. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno.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 bomo po glasovanju registrirali vaše glasova kot negativna za 240 in 241. Pisno, ako to storite. 242, glasujemo. A še 218, še o tem moramo glasovati. Se pravi, čujem, Zmotili ste me. 218, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 242, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 243 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 47. Juri. Glasujemo. Konec glasovanja. Tukaj je bil en glas ELS preveč nekdo naj omakne kartico. Torej. Prav se da je v redu. Prav se da je v redu. 2-4-4, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sem bil 246. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 248. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 250. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 255. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Sedaj pa identična 58 in 48 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Vodne izjave. Predlog smo imeli ena. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Dve. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tri. Glasujemo. Konec, še vedno glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 72. Glasujemo. Še vedno glasujemo. kaj se dogaja. Preverjamo, je še vedno možno glasovati? Da, še vedno glasujemo, sedaj pa je konec glasovanja. To je bil predlog sonebe 72. Konec glasovanja. Lahko zaključimo? sedaj poskušam končati glasovanje. Zavrnjeno. Predlog sem bil pet, Juri, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 73. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 74. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno 75. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 76. 76. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 80. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 81. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 82. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 5 in 7 sta identična. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 6 in 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 84. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 85. Glasujemo. Predlog spremembe 85. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 86. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 10. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 92. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 93. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 14. Juri. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 15. Juri. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog so 97. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. In sedaj končno poimensko glasovanje o tako spremenjenem besedilu. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto 45 glasov za, 7 proti, 6 vzdržanih. Sedaj pa še odločitev o začetku pogajanj. Glasovanje z absolutno večino. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto 45 glasov za, 7 proti 6 vzdržanih. Čestitke gospe Ernst, porčevalki. Hvala za vaše potrpljenje pri tem glasovanju, zdaj pa prehajamo še na naslednje. Najprej osnutek izvedbenega sklepa sveta o drogah. Gospod Boni je poročevalec, ste vsi pripravljeni? Gremo kar neposredno na glasovanje. Glasujte, prosim. Poimensko glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. sprejeto 54 za, eno zdržan, en proti. Gospod Borni moral bi vprašati, ali želite besedo. Želite kaj povedati? Ne. Dobro, čestitke. Ne vem, za katero psihoaktivno snov gre gospod Engel, ampak verjetno bi mi prav prišla zdaj le, karkoli že je. Dobro, gremo naprej. Tretje glasovanje, vem, da ima, morate nekateri na letalo in tako naprej. Torej, gremo kar naprej na naslednje poročilo, poročevalka Malin Björk. Moram eh, prebrati samo kratek uvod, prosim za mir v dvorani, da bomo lahko čim prej napredovali. Gre torej za osnutek poročila o predlogu uredbe o okviru Unije za preselitev. Še enkrat poročevalka gospa Malin Björk moram samo prebrati kratek komentar, namreč v kompromisu 17 eh, odpadajo predvideni predvidene obodne izjave v glasovalnem seznamu je napaka, tam bi moralo pisati brezpredmetno. In samo sprašujem, Marin, želiš besedo pred glasujemo ali gremo kar na glasovanje? Čisto na kratko. Ja, bom uh, čisto kratka. Rada bi se vsem v tej dvorani zahvalila za sodelovanje, še posebej poročevalcem v Senci, seveda pa tudi številnim drugim institucijam, nevladnim organizacijam, vladam, ki so aktivne na področju preselitev, ki so z nami tesno sodelovali in eh, z njihovo pomočjo je to poročilo to, kar danes je. To je edini predlog, ki podpira varne in zakonite poti vsi smo morali sklepati kompromise, ampak mislim, da lahko tudi vsi ponosno eh, sprememo ta predlog. Hvala vsem eh, iz moje pisarne in tudi sekretarjata in veselim se glasovanja. Dobro, gremo kar na glasovanje. Najprej amandma 117. Amandma 117, glasujte. konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 118 je enak, zato gremo na kompromis 1. Kompromis 1, glasujte prosim. je kakšen problem. Kompromis ena. Če imamo že pri kompromisu ena problem, potem je pa veliko. Konec glasovanja, sprejeto. Gremo naprej, kompromis dve. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 3. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 4. Glasujte, prosim. To je na strani 6 glasovalnega seznama. Kompromis 4. konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. Kompromis 5. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Ste vsi glasovali? Dobro, konec glasovanja. Prav tako sprejeto. Naslednji kompromis 5A. Glasujte, prosim. Kompromis 5A. Glasujte, prosim. Kompromis 5A ste vsi glasovali na strani 14. Kompromis 5A, konec glasovanja, prav tako sprejeto. Je vse v redu? Sledite vsi? Dobro, kompromis šest. Glesujte, prosim. Kompromis šest. Glesujemo. Kompromis šest. Glesujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sprejeto. Kompromis 7. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Prav tako sprejeto. Gremo naprej. Kompromis 8 na strani 19. Kompromis 8. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Naslednji je kompromis 9. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 10. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. prav tako sprejeto. Kompromis 11. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 12. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 14. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 13. Glasujte, prosim. Kompromis 13 k členu 12. Glasujte, prosim. konec glasovanja, sprejeto. Kompromis 15 k členu 13, glasujte, prosim. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromis 16, glasujte, prosim. Konec glasovanja, sprejeto. amandma 110, glasujte prosim. Amandma 110. deset, glasujte prosim. Konec glasovanja, sprejeto. Amandma 534, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 17, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Um, člen 18, amandma 115, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 546, glasujte prosim. Ne, se upravičujem. Amandma 545 se popravlja predsednik. 545, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 5, 4, 6. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 116. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto, amantma 548, glasujte prosim. Konec glasovanja. Amantma 131, glasujte prosim. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Zavarjeno 132, glasujte prosim. 155, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sto dvainsedemdeset, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dve, dve, pet. Glasujte, prosim. konec glasovanja zavrnjeno. 226. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 237. Glasujte, prosim. 247. Glasujte, prosim. konec glasovanja. 248, glasujte prosim. Zavrnjeno. Želite pred končnim glasovanjem besedo. Ja, mislim, da imamo težavo pri enem od glasovanj. Prosila bi za dve minutni odmor, da se pogovorim s poročevalci v Senci, če je možno. Dve minuti bi šlo? Hvala. Samo za kratek trenutek gre, tako da prosim, če ste potrpežljivi, ampak res, dajte hitro. Prosim, če ste lahko hitri poročevalci v senci pred končnim glasovanjem. To je dovoljeno po postopku, tako da prosim za malo potrpljenja. Colleagues, just be patient for another minute or so. It, it is legislation. Prosim, če ste lahko potrpežljivi za kakšen trenutek, eh, gre za zakonodajo in pač dovoljeno je, da postopamo na tak način. Prosim, če ste lahko samo še minutko potrpežljivi. Hvala.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 Kolegice in kolegi, prosim, če se lahko posedete. Imamo rešitev in sicer v skladu s postopkom in eh, v skladu z pooblastili predsednika lahko ponovno. Dovolite, da končam, preden jamrate. Torej, lahko ponovno glasujemo o členu, ampak to Ah, preden, prosim, preden boste zdaj zavrnili vse, kar hočem povedati, mi se je dovolite, da končam stavek. Večina članov odbora mora dovoliti ponovno glasovanje. Če večina odbora torej se strinja z ponovnim glasovanjem o kompromisu 5a, potem bomo ponovno glasovali. Če ne, potem ne. Zdaj torej sprašujem, ali večina odbora podpira ponovno glasovanje o kompromisu 5a k členu 5, kot to dovoljuje poslovnik. Prosim, če z dvigom roke lahko pokažete. Prosim, če so lahko pozorni. Zdaj sprašujem, kdo želi, da ponovno glasujemo o, členu, o kompromisu 5a k členu 5. Prosim, če z dvigom roke glasujete za. Prosim, da počakate, da preštejemo. Lahko tudi elektronsko če kdo hoče potem preveriti, lahko tudi. Dobro? Želite elektronsko? Dobro, potem pa elektronsko. Torej, kdo želi ponovno glasovanje, prosim glasujte za elektronsko, zdaj na ta način bomo stvar razrešili hitro. Torej, zdaj glasujemo o ponovnem glasovanju. Če želite ponovno glasovati o kompromisu 5a, glasujte za zdaj. Elektronsko, prosim. Ste vsi glasovali? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Dobro, 40 glasov za ne vem, da, kdo, zakaj bi kdo sploh proti zdaj glasoval, ampak dobro, mislim, da je jasno. In kdo je proti, lahko zdaj glasuje proti, ampak je jasno. Torej, elektronsko smo glasovali za, torej zdaj ponovno glasujemo o tem členu. Ok, prosim, če ste pozorni. Tudi to glasovanje bo potekalo elektronsko prosim za malce miru v dvorani. Prosim, če lahko eh, nehate z klepetanjem, ker gre za ponovno glasovanje, da ne bomo ponavljali v nedogled. Torej, zdaj glasujemo. Kompromis 5a k členu 5. Glasujte, prosim. Pripričani bodite, kako glasujete, da ne bomo še enkrat ponavljali. Okay, Dobro, ste zdaj vsi oddali glas? Zavrnjeno 51 glasov proti, 8 za, noben vzdržan. Kolegi, prosim za malce miru v dvorani. Torej, posledično zdaj moramo glasovati o amandmajih 362 in 366, kot, kar je seveda logično. Torej, zdaj glasujemo amandma 362, glasujte, prosim. Koordinatorji, prosim, če ste dejavni in pokažete, kako in kaj. Okay, just, just so that, that it's clear. Toliko, da bo jasno. Vem, da se posvetujete zdaj, toliko, da bo jasno. Ker smo zavrnili kompromis 5a, moramo zdaj glasovati o mandmajih 362 in 366. Okay? Mislim, da bo šlo tudi potiho. Torej, 362. Glasujte, prosim. 362, glasujemo. Hitreje, ko bo, bolje bo. Ok. Glasujte, prosim. 362. Tako zapiram glasovanje, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno 55 proti 2 za nič vzdržanih. In zdaj še 366, glasujte, prosim. Koordinatorji, prosim, če pokažete prst gor ali dol. Konec glasovanja. Prav tako zavrnjeno. 58 proti, nič za. Tako, zdaj pa še končno glasovanje. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto 37 za, 20 proti, 2 vzdržana čestitke poročevalki. Zdaj pa gospod Engel, zakaj odhajate? Glasujemo o mandatu. Glasovati moramo še o mandatu za pogajanja. Prosim, če se lahko posedete, ponovno ostavite kartice, glasujemo. Glasujemo še o mandatu, konec glasovanja. Sprejeto 14 proti 43 zadnjič vzdržanih čestitke. Hvala lepa, kolegice in kolegi, s tem smo zaključili z današnjim glasovanjem.